Colleghi, iniziamo subito. Kolegice in kolegi, bomo počasi začeli. Pozdravljam, prisrčno pozdravljam predsednika Južne Afrike, Jakoba Zumo. Je pač na obisku v Bruslju in je izrazil tudi željo, da bi se pogovarjal z nami. Mislim, da je smiselno v razpravo s predsednikom Južne Afrike vključiti tudi odbor za razvoj ter delegacijo za odnose z Južno Afriko in delegacijo za odnose z vse afriškim parlamentom. Vse prav prisrčno pozdravljam na današnjem zasedanju. Predsednik bo moral oditi ob desetih ali pa pet čez deset, zato ker se bo srečal z belgijskim kraljem Albertom. Tako da imamo res zelo majen čas za pogovor s predsednikom. predsednik Zuma, Evropska unija gleda na Južno Afriko kot na zelo pomemben, na pomembnega partnere, tako na političnem vidiku, kot tudi z vidika gospodarstva. Mislim, da je dobro spostaviti dialog, zato da se spostavi mir na afriški celini. Poleg tega pa z vami sodelujemo v boju proti izzivih, kot so podnebne spremembe in tako naprej. Zato nas res zanima. Kako vi gledate na odnose vaše države z Evropsko unijo? Zanima me tudi, kaj nameravate storiti na afriški celini v sodelovanju z drugimi partnerji, tudi z druženimi narodi. Glede na to, da je čas omejen, vam nemudoma predajam besedo in vas še enkrat prisrčno pozdravljam. Leja, čirka dječi... 10 do 15 minut imate na voljo za vaš uvodni govor. Thank you very much. Hvala lepa. Spoštovani predsednik odbora za zunanje zadeve, spoštovani predsednik odbora za razvoj, spoštovani predsedniki delegacije z Južno Afriko in vse afriškim parlamentom, gospe in gospodje. To je moj prvi obisk v parlamentu. Zahvaljujem se predsedniku Busku za njegovo dobrodošljico in za dobro srečanje, ki so ga imela danes dopoldan. Razpravljala sva o razvoju, o podnebnih spremembah, o Evropski investicijski banki in o njenem sodelovanju z Južno Afriko. Zadovoljen sem tudi z obsegom našega sodelovanja z Evropsko unijo. naši odnosi z Evropsko unijo se razvijajo že 16 let od začetka naše demokracije. Včeraj smo imeli tretji uspešen vrh Južna Afrika EU. Evropska unija je trenutno pomemben partner v smislu trgovine, naložb in razvoja za Južno Afriko. Strukturno razvojno sodelovanje dobro napreduje. Sodelujemo na 12 forumih, pokrivamo sektore kot je zdravje, energija, okolje, trajnostni razvoj, trgovina, znanost in tehnologija. Tam sodelujemo v konkretnih programih in projektih. cenimo dejstvo, da Evropska investicijska banka od leta 1994 je zagotovila več kot 2 milijarde evrov za 40 projektov, ki so dopolnili delo naše vlade. Pomagali so na najbolj kritičnih sektorjih za naš razvoj. To vključuje izboljšanje zagotavljanja storitev, energijo, razvoj infrastrukture podporo malim in srednjim podjetjem ter mikrofinanciranje. Naložbe v infrastrukturo in njen razvoj so svoj vrhunec dosegle takrat, ko smo gostili svetovno prvenstvo. Poleg tega, da sodeluje z Evropsko unijo na dvostranski osnovi, z Evropsko unijo sodeluje tudi v okviru razvojnega odbora za Afriko, Afriške unije ter Afriško-Karibske zveze držav. Vse to, vsa ta sodelovanja in ukrepi potrjujejo, da Evropska unija lahko ima pomembno razvojno vlogo, vlogo v svetu razvoju. Partnerstva oziroma partnerstvo z Afriko in drugimi regijami v razvoju moramo še ukrepiti za to, da bomo dopolnili razvojne agende, ki se izvaja v regijah. Glede na to, da bomo imeli 33. vrh Afrika EU v Libiji, takrat bomo imeli zelo dobro priložnost obe strani bodo imeli zelo dobro priložnost, da ponovno potrdita svojo zavezo k temu partnerstvu. Preučili bi lahko tudi, kako bi lahko izboljšali izvajanje skupne strategije po letu 2010. Pripričani smo, da obstaja še veliko neizkoriščenega potencijala za ta stik, za to partnerstvo. Zagotovimo lahko zelo otipljive rezultate za Afriko veselimo se konstruktivnega sodelovanja, ki bo ustvarjalno, realistično in ki bo ponovno oživilo partnerstvo, temelječe na skupnem lasništvu in na dobrem voditeljstvu. Pregledna konferenca Združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja mora prav tako vplivati na ta vrh. Tudi izvajanje skupne strategije po letu 2010 je zelo pomembno. Gospe in gospodje, odnosi Evropske unije z Afriko, Karibi in Pacifiško skupino so ključnega pomena, še posebej trgovinski odnosi. Srečujemo se s težavami, še posebej v okviru trenutnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu. Zaradi tega pa potrebujemo spremembo paradigme. To moramo doseči v okviru pogajanj. Drugi vrh Afrika EU smo imeli leta 2007 v Lizboni. Takrat smo poglobljeno razpravljali o tem. Še vedno pa smo v istem stanju. Smo člani SADC in IPA zato smo še vedno zavezani k temu, da bi dokončali pogajanja. Vendar, ponovno moramo opozoriti na naslednje. Posvetiti se moramo sporozumu, ki bo usmerjen v razvoj in ki bo koristil vsem. Podpirati mora prizadevanja za regionalno integracijo v Južni Afriki. Tudi v zvezi z ključnimi neodgovorjenimi vprašanji, naprimer, pravila izvora. To moramo rešiti, če želimo doseči dokončni sporazum. Rešitev razvojnega kroga iz Dohe bo zagotovila, da bo mednarodna trgovina postala bolj enakovredna. Podpirati mora razvojno agendo, kajti več kot dve tretjini članic STO sta so podpisali to Gospe in gospodje, po našem mnenju lahko Evropski parlament odigra pomembno vlogo pri izvajanju in nadzoru odnosov Evropske unije, ne le z Južno Afriko, ampak z Afriko nasploh in tudi z svetom v razvoju. Prepričani smo, da je Evropski parlament lahko tisto gonilo, ki bo vodilo do poglobljenega razumevanja med Evropsko unijo in preostalim svetom, še posebej Afriko. Zaradi tega bomo še naprej sodelovali z odbori, še posebej, kar zadeva vprašanja lokalne, regionalne in kontinentalnega pomena. Veselimo se že obiska odbora za mednarodno trgovino v Južni Afriki oktobra, zato da bomo lahko poglobljeno preučili določena vprašanja. Cenimo tudi dobre odnose, ki jih imamo z delegacijami za odnose z Južno Afriko in vse afriškim parlamentom. Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU še naprej našim poslancem zagotavlja možnost, da sodelujemo naprej in poglabljamo vzajemno razumevanje. Gospe in gospodje, globalne krize in okrepljeno globalno sodelovanje vodijo v to, da moramo brez dvoma poglobiti sodelovanje, ki mora temeljiti na trajnostnih partnerstvih, ki bodo zagotavljala trajnostni razvoj. Še naprej si moramo prizadevati za razvoj strateškega partnerstva z Evropsko unijo. Zaradi tega smo prepričani, da bo partnerstvo lahko ostalo trdno in da bo lahko podpiralo našo razvojno agendo. Obe strani si morata še naprej prizadevati za to, tako da bomo dosegli korist tako za ljudi v Južni Afriki, kot tudi za evropejce. Zahvaljujem se vam za vašo dobrodošljico in za čas, ki ste mi ga namenili. Vem, da je časa na voljo malo. Z veseljem bi spregovoril o več vprašanjih z vami poslanci, kajti pripričani smo, da demokracija lahko ostane in se še okrepi, če imajo poslanci veliko besede pri upravljanju. Pomembno besedo morajo imeti tudi pri upravljanju države. Hvala. Grazie, presidente. Il tempo dispos- Hvala lepa, gospod predsednik. Čas je res zelo omejen, zato bom tudi zelo strok pri dodeljevanju časa za govor. Prosim ga, da ga res spoštujete najprej. Gospa Štrifler, res vas prosim, da se držite dodeljenega časa, tako da bojo vsi lahko spregovorili. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Južna Afrika je pravzaprav država, kjer je gospodarska rast precej velika. Zanima me, kako vi gledate na vašo ulogo na afriški celini? Ali ste vi tista gonilna sila, ki bo poskrbela tudi za gospodarsko rast na celotni celini? Od Evropske unije prejemate tudi razvojno pomoč. Zanima me, kako na vse skupaj gledate v prihodnih letih. Hvala. Uh, Kolega Cashman, ki je predsednik delegacije za odnose z Južno Afriko. Hvala lepa. Glede na to, da smo se s predsednikom Zumo že srečali, se odrečem svojemu času za govor. Hvala. Zelo prijazno od vas, kolega Galer, predsednik delegacije za odnose z vseafriškim parlamentom. Tudi za me velja isto. Dobro. Kolega Mišel. Hvala lepa, gospod predsednik vsi vemo, da ste odigrali zelo pomembno ulogo kot medijator pri številnih konfliktih v Afriki. Glede na to, da je čas omejen, bi se rad dotaknil samo situacije v Zimbabveju. Brez vašega posredovanja se mi zdi, da Zimbabve ne bi bil na poti, na kateri trenutno je. Zimbabve je bil priča številnim temačnim trenutkom. Evropska unija še vedno omejuje določene stvari, ko gre za Zimbabve. Zanima me, kako vi gledate na te omejitve in restrikcije. Se vam zdi, da to pomaga pri razvoju ali to vse skupaj omejuje? Hvala lepa, gospod Svensson. Hvala lepa, gospod predsednik. Verjetno ste seznanjeni s projektom, ki se nanaša na šole, ki ga izvajamo v določenem območju v Južnji Afriki. V ta projekt je vključenih več kot 60 tisoč učencev, ki jih seznanjajo tudi s tem, kako se boriti proti HIV-u in AIDS-u. Evropska unija in tudi vi prispevate predvsej za ta projekt. Kot veste, virus HIV in AIDS pretita tej državi in zanima me, ali nameravate storiti kaj za to, da se ta bolezen izkorenini. Gospod predsednik, ko ste obiskali Julija, vas Nelsona Mandele, ste dali določene obljube, tudi zaradi tega, ker ste prejeli švedsko pomoč. In moram reči, gospod predsednik, da sem res vesel, da sem udeležen v projekt za šole Start Life in želim vaši vladi veliko uspeha in upam, da boste na tej poti uspešno nadaljevali. Gomeš. Hvala lepa, kolegica Gomeš. Gospod predsednik Nelson Mandela ni samo junak Južne Afrike, junak človeštva, ampak je tudi moj osebni junak. Južna Afrika je imela veliko koristi od svetovne solidarnosti. V Etiopiji imajo trenutno zaprto žensko, na katero Evropska unija gleda kot na Nelsona Mandele Etiopije. Zanima me, ali lahko Južna Afrika kaj stori za to, da bi pomagala tej pogumni ženski. Hvala. Hvala lepa. Kolega Watson. Siete bravissimi. Izvrstni ste, moram reči. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad pozdravil predsednika ZUMO. Moram reči, da smo vsi navdušeni nad tem, kakšen napredek je dosegla njegova država v zadnjih letih in res vam želimo vse najboljše tudi v prihodnje. Upam, da ta novi sporazum, ki je bil sklenjen med Evropsko unijo in Afriko, bo prispeval k bolj poglobljenim povezavam med obema državama in tudi k nadaljemu napredku. Vendar, gospod predsednik, mi smo zaskrbljeni nad nekaterimi poročili o tem, da nameravate sprejeti določene zakone, s katerimi bi omejili svobodo izražanja novinarjev. Zanima me, ali nam lahko zatrdite, da bo svoboda medijev še vedno zelo pomembna za vašo državo. Hvala. Lunarebele, lepo. Kolegica Sargentini, izvolite. Um, Hvala lepa. Kot podpredsednica delegacije za odnose z Južno Afriko moram reči, da sem zelo zadovoljna, da ste danes z nami, gospod Zuma. Rekli ste, tu sedim, da sta demokracija in parlament bistvenega pomena, če želimo zaščititi interese ljudi. V zadnjem mesecu so v Južnji Afriki potekale predvsej burne razprave zaradi zakona, s katerim naj bi uredili sodišča za pritožbe novinarje. NAC je prejšnji mesec organiziral konferenco. Zanima me, če nam lahko poveste kaj več v zvezi s tem, kako južnoafriška vlada gleda na sodišče za pritožbe novinarjev in medijev. Zanima me, ali nam lahko podate tudi svoje mnenje o predlogih oziroma zamisli gospoda Van Rompoja, ki jih je predstavil včeraj, namreč, da bi do Zimbabveja vse eno odpravili določene omejitve. Hvala lepa, sedaj pa gospod Van Orden. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Zuma, dobrodošli. Gospod predsednik, v preteklosti je Južna Afrika precej oklevala pri prevzemanju vodilne regionalne vloge na območju Južne Afrike. V mislih imam predvsem vlogo, ki bi jo lahko odigrali v Zimbabveju. Vem, da je v zadnjih letih prišlo do napredka tudi zaradi določenih sporazumov v zvezi s trgovino, ampak Južna Afrika je napredovala, Mugabe pa je v Zimbabveju brutalno zatiral prebivalce. Mogabe je še vedno na oblasti in njegovi sodelavci še vedno izkoriščajo prebivalce v Zimbabveju. Če se spomnite, kaj se je zgodilo v rudniku diamantov v Merengeju. Nekateri moji kolegi vas res podbujajo k temu, da ne bi imeli usmerjenih sankcij. Ampak naj vas spomnim še enkrat, da te sankcije niso napirene proti Zimbabveju, temveč gre za usmerjene ukrepe proti Mugabeju in njegovim podpornikom, ki so izkoriščali prebivalce Zimbabveja že v zadnjih desetih letih, če ne celo več. Zato upam, da bo Južna Afrika prevzela vodilno vlogo in prispevala k uvajanju sprememb v Zimbabveju. Hvala. Hvala lepa. C. Georgijo je naslednji. Eh, eh, ¿eh? Hvala lepa. Gospod predsednik, dobrodošli med nami. Zanima me, kateri so po vašem mnenju največji problemi, s katerimi se sooča vaša država. Bi nam lahko povedali kaj več tudi o tem, kaj se dogaja z vsemi stadioni in drugimi dvoranami, ki ste jih postavili za svetovno prvenstvo. Zanima me, ali jih še lahko koristite ali prinaša dodano vrednost. Zanima me, kaj se dogaja s tistimi, ki so delali kot prostovoljci ali kot varnostniki med svetovnim prvenstvom. Zdi se, da niso bili vsi plačani in kolikor vem, danes te osebe tudi stavkajo. Hvala lepa. Mene je vedno zanimala Južna Afrika, kaj ti prihajam iz flamsko govoreče države. V vaši državi tudi govorijo naš jezik. Tako da me vaša država zelo zanima, vendar me določene stvari še posebej skrbijo, naprimer organiziran kriminal, potem umori, potem so tu tudi poboji belih kmetov. Ponavadi te kmete ubijajo na njihovih domovih, ubijajo jih na zelo krut način, tako da tu ne gre za naključno boj, ampak gre za težnjo, ki se je v zadnjih letih precej razvijala in ki jo spodbuja tudi nekateri voditelji, ki pravijo kill the poor, kill the farmer. Tako da tudi stranka NAC sodeluje pri tovrstnih gibanjih. Zato me zanima, kaj nameravate vi v prihodnje storiti za to, da se soočite s to situacijo. Hvala. Hvala lepa kolega Landsbergis. Gospod predsednik, zelo veseli bi bili, če bi nam povedali kaj več v zvezi s tem, kaj Južna Afrika počne za to, da bi vzpostavili mir in širili mir na celotni afriški celini, ne samo na južnem delu, ampak tudi na severnem. Hvala. Hvala lepa še kolega Panceri. Hvala lepa, zelo na hitro bom to povedal, zato ker tudi sam menim, da je Južna Afrika država, ki se razvije, ki raste in to bi lahko prispevalo k reševanju številnih problemov, tudi tistega, ki je zelo nazoč v Južni Afriki. Vsekolikor sem sam lahko videl in ugotovil. Predvsem me skrbi kriminaliteta. Zdi se mi, da bo to tudi ena od ovir, s katero se bo Južna Afrika soočala na poti k hitrejšemu napredku in razvoju. Zato me zanima, gospod Zuma, ali ste že sprejeli kakšne ukrepe oziroma ali nameravate sprejeti kakšne ukrepe za boj proti temu pojavu. Hvala. Zmotil sem se, še en nam je ostal in sicer kolega Krasa Dorfler. Hvala, gospod predsednik. Dobrodošli tudi z moje strani. Južna Afrika je organizirala prekrasno svetovno prvenstvo v nogometu. Tudi mi v Minhnu imamo s tem izkušnje, tako da vam eh, tukaj vsekakor čestitam, kajte mislim, da smo na ta način dobili drugačno sliko o Južni Afriki, kot po običajno teče skozi medije. Zanima me, kako ocenjujete gospodarsko korist tega prvenstva za Južno Afriko, kajte če poslušamo poročila, imajo v prvi vrsti tukaj največjo korist multinacionalke, mm, graditelji stadionov in pa FIFA. Zanima me, ali je pa dejansko obstajala kakšna korist tudi za vaše gospodarstvo. Predsednik Zuma, izvolite. Hvala lepa. Vidim, da sem v parlamentu. Zelo veliko vprašanj ste zastavili. Povem pa vam lahko, da bi si moral vzeti veliko časa, če bi želel odgovoriti na vsa vprašanja. Nekatera bi zahtevala zelo poglobljene odgovore, če bi jih želel pojasniti. Začel bom z Zimbabvejem. Več vprašanj je bilo namenjenih Zimbabveju, potem pa se bomo lotili še drugih vidikov. Videl sem, da že grozite svojim kladivcem. Ne smem preseči časa. V zvezi z Zimbabvem želim povedati naslednje. Kakor veste, Južna Afrika že od začetka sodeluje v procesu v Zimbabveju. Če se spomnite, je južnoafriška vlada začela posredovati takoj, ko so se začeli problemi. Na začetku morda sicer nismo bili opazni, kajti prizadevali smo si ustaviti problem, še preden bi se poglobil, imeli smo skupne ministerske odbore Zimbabvem, zato da bi problem ustavili. Predvsem zato, ker smo vedeli, da bo problem v Zimbabveju neposredno vplival na Južno Afriko. Za nas ni šlo le za vprašanje, kaj počne Zimbabve. To je bilo vprašanje, ki je bilo zelo pomembno tudi za nas. Zato ni pravilno reči, da Južna Afrika ni hotela prevzeti vodilne vloge. To ne drži. Mi smo vodilno vlogo prevzeli, še preden so se drugi sploh vključili. Ampak naloga je bila zelo zahtevna. Obe strani sta bili zelo odločni v svojih različnih prepričanjih. Vključitev Begija, nekdanjega predsednika, je pomenila, da so nekatere klauzule v ustavi bile še strože zapisane, še posebej kar zadeva štetje glasov in tega se ljudje niso zavedali. Zato je bilo štetje zelo počasno in zelo natančno. Predsednik Mbeki je prepričal vse strani, da se štetje začne na voliščih. So bile, tam so bile vse zadeve podpisane in zapečatene. Zadeve so tako postale bolj jasne in naš prispevek takrat ni, ni bil opazen. SADC nas je takrat zaprosila, da še bolj sodelujemo v tem procesu globalni sporazum, ki ga sedaj omenjamo, je bil pripravljen prav na podlagi sodelovanja z Južno Afriko. Nismo se pa strinjali s tem, kajti takrat je svet od nas pričakoval, da bomo kritizirali Zimbabve. Mi pa smo se odločili, da tega ne bomo storili, zato da smo lahko učinkoviti pri pomoči ne moremo početi obojega hkrati. In prepričani smo, da je naša udeležba v procesu v Zimbabveju dejansko vodila do rezultatov. Zato lahko sedaj dejansko rečemo, da je poročilo, ki smo ga predstavili pred približno osmimi tedni, pokazalo, kako veliko napredka smo dosegli v Zimbabveju vključuje tudi jasen načrt in časovnico v zvezi s tem, kaj je treba še storiti. Takrat je SADC menila, kajti Zano PF, stranka predsednika Mugabeja, meni, da bi se morali pritožiti globalni skupnosti, da umakne sankcije, zato da damo možnost temu procesu. tista vprašanja, ki so še vedno zahtevala sankcije, niso več takšna, kot so bila na začetku. Vsa tri, kajti na koncu smo imeli le tri. Pripričani pa smo, da če obdržimo sankcije, ki jih sicer vi omejujete, omenjate kot omejene, sankcije namenjene posameznikom, potem bo učinek naslednji. Po mnenju Zano PF svet sicer podpira skupno vlado, ampak ne podpira njenega delovanja v celoti, kajti nekateri člani kabineta lahko upravljajo svoje delo, so lahko kjerkoli, potujejo lahko kamorkoli po svetu, drugi pa ne, kajti tisti, proti katerim so namenjene sankcije, ne morejo potovati nikamor, zato ne morejo upravljati svojega dela. To je tisti argument. Izgleda sicer, da so to specifične sankcije in omejene, ampak kar zadeva vlado, te sankcije omejujejo delo ministrov pri upravljanju njihovega dela. To je vprašanje, ki ga moramo rešiti. Naše mnenje je, če ne bomo umaknili sankcij, potem dejansko koristimo tistim, ki si želijo, da bi napetosti v Zimbabveju ostale še dlje časa. Pred volitvami bodo verjetno napetosti še večje. Zato lahko to vodi tudi do nasilnih volitev. Če pa bomo te sankcije umaknili, potem ljudje ne bodo imeli izgovora za nasilje. Sankcije v delu SADC-ja niso koristne. Če bi jih umaknili, bi to koristilo tudi SADC-ju. Oni ne morejo ukrepati. Če bi SADC ukrepal, potem bi bilo kot, da se pridružijo tistim, ki so proti Zimbabveju tako bi spodkopali učinkovitost SADC-a. Vem, da nekateri poslanci odkimavajo. Ampak povedati vam moram, da je v Južni Afriki več kot 3 milijone Zimbabvicev. Problem ni samo teoretičen, to je zelo konkretno vprašanje. Poznamo tudi ZANU PF. Vemo tudi, odkot izvira opozicija. Ne govorimo zato, ker želimo ugoditi komorkoli. Naša naloga je rešiti probleme v Zimbabveju. SADC prosi globalno skupnost, da umakne ali se to ukine sankcije, zato da bi lahko dali možnost prizadevanjem, s katerimi se mi ukvarjamo. kakršne koli ukrepe ali pogajanja, ki jih bomo imeli, morajo potekati v dobrem okolju. Mislim, da nam to globalna skupnost mora dati, tako bi mi dobili več zagona. Tudi če vi tega ne verjamete, vam povem, da sankcije omejujejo možnosti SADC-ja, da bi opravili delo v Zimbabveju. Po našem mnenju, bi lahko napredek dejansko ovirale te sankcije. V Zimbabveju vpraš odprta vprašanja niso tako dokončno pomembna. Glavni državni tožilec in nekdo, ki je aretiran, nista tako pomembna, da zaradi tega trpita cela država. Kar pa zadeva volitve, morate vedeti, da morajo ljudje ponovno razmisliti o tem, da bi pomagali nam, da pomagamo Zimbabveju rešiti probleme. Južna Afrika tega ne počne iz zabave. To počnemo zato, ker mi najbolj trpimo zaradi stanja v Zimbabveju. In mi smo tisti, ki spodbujamo celoten proces. Želel sem si vzeti več časa za to, kajti to je vprašanje, o katerem govorijo vsi. Za nas to ni teoretična zadeva. Za nas je to vprašanje, ki bi nam lahko pomagalo, da Zimbabveju pomagamo rešiti v problem. Kar pa zadeva kar pa zadeva medijsko prizivno sodišče. V resoluciji iz leta 2007 je bilo to omenjeno. V resoluciji piše, da bi morali razmisliti o možnosti, da vzpostavimo takšno institucijo. V Južnji Afriki še nismo imeli osnutka zakona, rekli pa smo, da bi morali o tem razmisliti preučiti bi morali to vprašanje. Namreč, ali bi bilo možno pripraviti tak zakon? Želimo si tudi udeležbo medijev. Ampak mediji poročajo tako, da to dejansko vpliva na pravice južnoafričanov. Grejo preko tistega spoštovanja dostojanstva in zasebnosti državljanov. To zagotavlja ustava. ANC je vodilna stranka in njihova naloga je, da zaščitijo pravice državljanov, kakor je zapisano v ustavi. Po našem mnenju ne bi smeli umakniti teh samoregulativnih institucij, ampak bi jim morali pomagati. Naša naloga je, da zadevo razmislimo. Naprimer, če se ogledamo varoha človekovih pravic, ne glede na to, kako ogorčeni smo ali kako mislimo, da nam je bila storjena krivica, varoh človekovih pravic poskrbi, da naprimer, se nekdo opraviči. Po mojem mnenju, naprimer, pa upravičilo ni dovolj. Kaj lahko storim? Nič. Kot državljan te države lahko izkoristim svojo pravico, da rečem, da mora obstajati neke vrste razsodišče, prizivno razsodišče. Tukaj ne govorimo o strukturi, ki bo preučevala vprašanja, tukaj govorimo o instituciji, ki bo eno stopnjo naprej, naprimer, če opravičilo ne bo dovolj mi smo pa stranka na oblasti in mi se borimo za pravice medijev in za svobodo medijev. To bomo mi branili do konca. Ampak te svobode ne smejo zlorabljati. To je edina institucija, ki ni podvržena pravilom. Tukaj gre za samoregulacijo. Zakaj bi oni morali imeti neomejene pravice? tega ne smemo zlorabljati. Naš argument je takšen in na podlagi tega tudi delamo. Ne gre za to, da smo naveličani svobode medijev. Sploh ne, to je zelo pomembno za družbo. Zato moramo to tudi razumeti. Kar zadeva državne skrivnosti, mislim, da smo tukaj slišali pretiravanje. Vsaka država ima državne skrivnosti. Če skrivnosti ne bi bilo, potem bi imeli nekaj drugega. Razprava pa je bila, kako daleč bi lahko šli v zvezi s tem. V Južni Afriki že imamo zakon, ki varuje informacije in podatke, kajti država mora imeti skrivnosti. Slišali pa smo zelo veliko pretiravanja od tistih, ki so zadevo komentirali. V osnutku zakona pa je to vprašanje že omenjeno. Ampak to ni samo tribunal. Ti dve zadeve sta ločeni. Kar zadeva ljudi, ki so pomagali pri gradni stadiona za svetovno prvenstvo. Kaj se je z njimi zgodilo? Imeli smo velik nacionalni načrt za infrastrukturo, to smo želeli razširiti na regijo tiste stvari, ki smo jih takrat razvili, moramo izkoristiti, tista sredstva moramo izkoristiti za to, da še naprej razvijamo. Zato smo pripravili tudi proračun. Ljudje ne bodo kar izginili. Ljudi bomo vključili v programe, ki jih bomo začeli izvajati. Iščem še druga vprašanja. časa imate na voljo, kolikor hočete. Odlično. Kar zadeva vprašanje vloge Južne Afrike na kontinentu, glede na velikost, razvoj in izkušnje Južne Afrike, menimo, da nas čaka pomembna vloga in svojo vlogo dejansko tudi igramo. V vsakem žarišču v Afriki sodelujemo, poskušamo ustaviti nasilje, zagotoviti mir, sodelujemo tudi pri tem, da ohranjamo mir, sodelujemo pri medijaciji, pri pomaganju drugim. Kot država zato koristimo ogromno sredstev. Vidimo se kot neke vrste prehod v Afriko. Priznavamo svojo vlogo, nikoli pa nismo želeli, da bi bila naša vloga drugotnega pomena. Imamo zmogljivosti, imamo politično razumevanje o tem, kaj se mora zgoditi, zato dejansko tako tudi ukrepamo, kar zadeva HIV in AIDS. V preteklosti so se pojavljale težave v zvezi s tem. Nič pa ni bilo narobe z našimi politikami. Naše politike so bile dobre, tudi naš program je bil dober. Problem je bila politizacija problematike HIV-AIDS. Zaradi tega naši programi domnevno niso, niso več bili pomembni, kajti določeni ljudje so imeli poglede, ki so prevladali v razpravi. To smo že popravili dosegli smo že veliko napredka, imamo obsežen program, ki se ukvarja z AIDS-em, z tem smo zelo zadovoljni. V javnosti smo imeli tudi preizkuse, poudarjali smo, da morajo državljani vedeti, kakšno je njihovo stanje. Ne glede na to, kakšne rezultate dobijo iz testiranja, spodbujamo vsakega, da se testira ta program še vedno traja, enako pa velja za številne druge programe v zvezi s tem. V zvezi z gospod, ki je v zaporu v Etiopiji. Nimam vseh podrobnosti. Rekli ste, da je ona kot gospod Mandela. Sam pa bi prav gotovo vedel, karkoli počne gospod Mandela ali karkoli je povezano z njim. Te gospe pa ne poznam. Ampak, če njeno prijetje ni bilo zakonito, bomo seveda ukrepali. Ne vemo pa, ali so ljudje kršili zakone tiste države ali ne. Zato bi težko podal dokončen odgovor v zvezi z zadevami, ki jih ne poznam. Če pa bi bilo, če pa bi šlo za gospoda Mandelo, pa bi prav gotovo zelo jasno povedal. V zvezi z olimpijskimi igrami vam lahko povem, da smo zelo zadovoljni, mislim, da imamo ustrezne zmogljivosti. Prizdevamo si, da bi lahko organizirali olimpijske igre, v 90-ih letih jih nismo dobili, sedaj pa smo mnenja, da bi dejansko lahko izpolnili svojo nalogo in prepričani smo, da nas bo globalna skupnost pri tem podpirala. Prosim vas, da me opomnite, če na katero vprašanje še nisem odgovoril. Preverjam. Well, with regard to the economic benefit. V zvezi z gospodarskimi koristmi v letu 2010 vam lahko povem, da so ogromne. Infrastruktura, ki smo jo razvili v pripravah na svetovno prvenstvo leta 2010, so bile zelo obsežne. Izboljšali smo letališča, ceste, zgradili smo nove stadione, izboljšali druge. Vse to, kar smo vložili, je dodalo nekaj k našemu BDP-ju. Zelo smo zadovoljni, da vam lahko povemo, da gospodarski razvoj Afrike po letu 2010 nikoli več ne bo enak. Nekateri niso nikoli vedeli, da ima Južna Afrika takšne zmogljivosti, kot jih ima. Južna Afrika je lahko pokazala, da ima zmogljivosti, da zadeve zaključi pravočasno, da lahko celo štiri mesece pred rokom izpolni svoje obveznosti. Uradniki FIFE so bili zadovoljni z objekti, ki smo jih zgradili in pripravili. Tudi zmogljivost organiziranja je bila fenomenalna. Težav sploh ni bilo. Poleg tega pa je svetovno prvenstvo združilo južnoafričane. Začutil se je tisti duh Nelsona Mandele. Vsi so v rokah držali zastavo Južne Afrike. Vsi so bili zelo ponosni, da so državljani Južne Afrike. Zato je z našega vidika to bil velik uspeh, gospodarsko, politično in tudi v smislu sprave. I think, uh... Še enkrat bom preveril. a, nasilje nad kmeti. Da, to je del kriminala v Južni Afriki. Kakor veste, se tega zavedamo, borimo se proti temu, celo na farmah obstajajo načrti za to. Pripravljamo načrt v sodelovanju s policijo in s kmeti tem načrtom so zadovoljne vse strani. Kazniva dejanja so se do neke mere že zmanjšala. Ustrezno ministrstvo je pripravilo poročilo, v katerem je navedeno, da nam je ta kriminal uspelo zaeziti. Sem že kaj povedal o mirovnih operacijah v Afriki? Da, Če imate še kakšno vprašanje, vas lepo prosim, da me spomnite. Hvala. kolegi. Kolegice in kolegi, gremo nazaj na prvo točko na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Zaradi stavke kontrolorjev letov moramo točko, ki se nanaša na izmenjavo mnen s Pavlom Klimkinom, predstaviti. Tako s Pavlom Klimkinom in Borisom Tarasjukom se danes ne bomo pogovarjali do povdne, temveč popovdne in sicer od 17. ure dalje. Razširjeno predsedstvo, ki je predvideno za popovdne, bomo tako prestavili na 11.15 danes do povdne. Potem sprejetje zapisnikov sej z dne 2. september, 6. september in 7. september. Če nimate nobenih pripomb, potem so ti zapisniki sprejeti. Nihče ne nasprotuje, dobro sprejeto. Naslednja točka. Pogajanje in sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom. Gre za osnutek priporočila. Naslednja točka pa je predlog resolucije o sklenitvi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani. Poročevalka je Norika Nikolaj. Razprava bo potekala na podlagi dveh ločenih dokumentov. Imamo osnutek priporočila, v katerem piše, kakšno je mnenje parlamenta v zvezi s tem sporazumom. Drugi dokument pa je predlog resolucije ki je priložen priporočilu, v kateri je zapisano, zakaj naj bi priporočili to, kar predlaga poročevalka. Evropski parlament mora dati svoje soglasje k sklenitvi sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Turkmenistanom. Toliko v pojasnilo besedo dajem kar poročevalki gospe Nikolaj. Sk, donule, limba ma nativa, pentru a nu fi interpretat. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Bom govorila kar v maternem jeziku, tako da bo tisto, kar bom povedala, čim bolj jasno. Glede predloga resolucije, naj povem, da sem si želela vzpostaviti ravnotežje in sicer, da bi zapisali, kaj Turkmenistan potrebuje, kaj potrebuje Evropska unija. Mi želimo podpreti v svojem sosedstvu demokracijo, stabilnost, gospodarsko stabilnost. To je v interesu obeh strani. Razvoj Turkmenistana je v zadnjem obdobju bil mogoč tudi zaradi tega, ker Turkmenistan lahko izkorišča svoje energetske vire. Turkmenistan je skušal svojim državljanom zagotoviti nek minimalen standard, ki bi ga lahko imenovali dostojen standard življenja. Sama sem obiskala Turkmenistan, pogovarjala sem se ne samo z uradniki, temveč tudi z državljani, potem tudi z diplomatskimi predstavniki in tako naprej. v duhu evropskih vrednot moramo dajati prednost takšnemu partnerstvu in sodelovanju. Osrednja Azija bi po mojem mnenju morala biti tudi na našem dnevnem redu, ko gre za sklepanje partnerstva o sodelovanju. Ne smemo upoštevati samo naših gospodarskih interesov in gospodarski dialog, temveč bi morali upoštevati tudi naš interes, ta pa je, da se zagotovi demokratična stabilnost, kajti to vodi v veliko bolj varno sosedstvo Evropske unije. Tako Evropski parlament kot svet menita, da je v njunem interesu, da se tak sporazum sklene. Ne moremo se namreč vključiti v delo kot aktivni partner, če nimamo za to ustreznega pravnega okvira. Dialog med Evropsko unijo in Turkmenistanom mora biti pravno utemeljen. Potrebujemo takšno pravno podlago, ki nam bo omogočila, da naredimo ta dialog učinkovit in uspešen. Določeni predsotki še vedno obstajajo predvsem predsotke, ki se nanašajo na to, na kakšen način nas obveščajo. Prepričana sem, da Turkmenistan za nas ne predstavlja isto kot naprimer Severna Koreja. Nikakor ne moremo primerjati Turkmenistana in standardov, ki tam veljajo z Evropsko unijo in z demokratičnimi standardi, ki veljajo pri nas. je pa prišlo do določenih političnih sprememb in to je treba vzeti na znanje. Obstajajo določeni znaki, da je ta država na poti k demokraciji, pri tem pomaga tudi prisotnost Združenih narodov. Združeni narodi sodelujejo s številnimi programi, tudi program Europa House. Zato se mi zdi, da bi se morali mobilizirati in eh, pomagati pri izvajanju evropskih projektov za spodbujanje človekovih pravic in demokracije v Turkmenistanu in tudi v tej celotni regiji. Vesela sem, da sodelujejo tudi nevladne organizacije. Prisotnost nevladnih organizacij nam omogoča, da izvajamo svojo podporo za ta dialog. Mislim, da je v interesu Evropske unije, da sodeluje z vsemi svojimi pomembnimi sosedami. Turkmenistan je nedvomno zelo pomemben partner iz osrednje Azije. Turkmenistan je naša pomembna sosednja država. Je pa res, da sta tudi Rusija in Kitajska ter druge svetovne sile prisotne v Turkmenistanu. Te države imajo tradicionalno vzpostavljene povezave s Turkmenistanom, zagotovo imajo tudi določene gospodarske interese v tej državi. Turkmenistan je pripravljen na globalno sodelovanje. Predsednik Turkmenistana je včeraj v Združenih narodih povedal, da je pripravljen sodelovati z vsemi svetovnimi partnerji. Vsi projekti o sodelovanju, ki imajo več kot samo en vidik, so dobri, zato se mi zdi, da bi morali podpreti sklenitev tega sporazuma, kajti s tem bomo odigrali pomembno vlogo v Srednji Aziji. Po mojem mnenju bi morala tako ta regija kot Turkmenistan biti za Evropsko unijo prednostna naloga. Zlasti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe pa se mi zdi, da bi tudi nova Evropska služba za zunanje delovanje morala Turkmenistan obravnavati prednostno, kajti naša prisotnost v tem delu sveta bo zagotovo pomenila napredek. Hvala lepa, sedaj pa pričakujem vaše odgovore in vprašanje. Eh, Hvala lepa, gospa Nikolaj, kar nekaj se vas je javilo k besedi. Najprej poročevalci v senci. Najprej kolega Petrle, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, jaz sem vesel eh, dela, ki ga je upravila poročevalka eh, in mislim, da gre za zelo odgovoren pristop. Razumem pa njeno dilemo, pa tudi njen končni predlog, da se vendar uredi eh, oziroma vzpostavi podlaga, pravna podlaga za sodelovanje tudi s to srednjeazijsko državo, s katero edino nimamo še eh, urejenega takega eh, odnosa. In pravzaprav smo že nekaj časa v tej, v tej zadregi, čemu dati prednost, eh, kateremu kriteriju oziroma interesu. In eh, jaz mislim, da je v poročilu zapisano vse, eh, kar mora biti zapisano in jasno je, da so povdarki na spoštovanju Eh, standardov oziroma vrednot in načel, ki jih zastopa Evropska zveza in ki so del vsakega eh, takega oziroma podobnega sporazuma. Dejstvo je, da v tej državi so še vedno problemi s svobodo združevanja, govora, vere, eh, demokracije, vladavine prava in tako naprej. Tam niso dovoljene neodvisne nevladne organizacije, Evropska zveza tam nima predstavništva, Ehm, dogaja se, znano je celo to, da niti rdeči križ ne more delovati v Turkmenistanu, zdravniki brez meja zapuščajo to državo, veliko je političnih zapornikov, velike so težave pri potovanju v tujino, težave imajo nevladne organizacije in tako naprej. Ne. Ehm, in mi smo pred zelo jasno dilemo, ali počakati eh, s tem sporazumom, da se še kaj pozitivnega zgodi, nekaj dejstev je vendar eh, po zamenjavi eh, v zadnjih letih lahko videti v tem duhu, ali pa to, tako kot predlagata svet oziroma komisija, iti v sklenitev tega sporazuma. Eh, jaz mislim, da je več razlogov eh, za kot proti in če se odločimo za tak sporazum, eh, imamo vendar neko podlago, nek pravni okvir, v okviru katerega lahko verjetno bolj uspešno uresničujemo svoje interese, kakor če se nadaljuje situacija, kakršna, kakršno imamo sedaj. Osebno sem že dolgo tega prepričanja, da bi morali vse to območje in vsako posamezno državo Srednje Azije imati izrazito v strateškem interesu Evropske zveze in eh, s koraki eh, pač eh, posameznimi eh, skrbeti za to, da se eh, stanje izboljšuje. Eh, v tem smislu eh, pred, podpiram to osnovno misel, oziroma predlog eh, poročevalke, da vendar ta sporazum sklenemo. Hvala. Grazie, kolega Peterle. Pa... Hvala lepa, gospod Peterle. Gospod Belder. Ja, dank wel, meneer de voorzitter. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Govorimo o Turkmenistanu to že sedaj leta preučujemo. Zadeve niso preproste, kajti ozadnega materijala imamo zelo veliko. Z velikim zanimanjem sem prebral poročilo, ki je bilo pripravljeno, za kar se vam zahvaljujem. Nimam pa nekaj pomislekov v zvezi s tem, ali se bo socialno ozračje izboljšalo. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli sporazum te vrste, vendar, če si pogledamo ozadje, če si pogledamo vprašanje verske svobode, smo ugotovili, da organizacije, ki delujejo v tej državi, žal se neprestano soočajo s težavami to izhaja še iz prejšnjih obdobij. Pravega izboljšanja na področju svobode, svobode eh, verskega izražanja še nismo videli. To ne velja samo za kristijane, to velja za vse veroizpovedi. Zato kritiziram predvsem 13. odstavek, zdi se mi nekoliko problematičen. Vidimo, da se strok družbeni nadzor nadaljuje naprimer celo pošta ni dostavljena, če bi oziroma ko je poslana kristjanom. Zato tukaj vidim zelo veliko težav, tega se moramo zavedati. Ne glede na to, pa vem, da obstaja dilema. Določene pomanjkljivosti pomagajo, izraziti je treba tudi neko mero kritike. Ampak, če vse pretehtamo, bi bilo bolje, da sklenemo tak sporazum, zato da bi lahko vsaj poskusili spremeniti okoliščine in zagotoviti izboljšanja. V prihodnih tednih se bomo morali še veliko pogajati, veliko pogovarjati, ampak vprašanje res ni preprosto. Vem, da moramo poudariti, svobodo verskega izražanja, preučiti moramo tudi to, da dosežemo velike izboljšave na tem področju. Hvala. La parola la kolega Autala. Ki... Hvala lepa. Kolegica Autala, ki je podpredsednica pododbora za človekove pravice. Thank you very much, Chair. I'm also the shadow. Hvala lepa, predsedujoči, sem tudi poročevalka v senci za skupino zelenih. No, jaz mislim, da je to pomembna priložnost za nas, da pojasnimo, kako naj bi Evropski parlament izkoristil svoja pooblastila za formalno soglasje k sklepanju mednarodnih sporazumov. In zato upam, da s soglasjem poročevalke in odbora lahko tudi nekoliko pobliže preučimo, kako takšen nadaljni korak v naši politiki sodelovanja s takšnim eh, sporazumom, torej kako bomo na eh, ta način ustvarili pogoje za promocijo vladavine prava človekovih pravic in demokracije v tej državi. In kolikor slišim, nihče od kolegov ali od poročevalcev v senci eh, zaenkrat ni zanikal, da bi obstajali veliki problemi v tej državi na teh področjih. Tako da moj predlog bi bil, da če se strinjate, bi kolegom v pododboru predlagala, da se organizira ad hoc zaslišanje s komisijo in nekaterimi ključnimi mednarodnimi organizacijami na to temo, najkasneje 14. oktobra, s prispevkom seveda zainteresiranih članov eh, odbora in seveda s soglasjem poročevalke, da torej na ta način resnično preučimo, kako bi takšna politika lahko izboljšala situacijo. Moj konkretni predlog bi torej bil, da če si lahko to privoščimo, da preložimo rok za uložitev sprememb, da pridobimo še nekaj časa za dejansko preučitev stanja človekovih pravic vladavine prava, kar bi pomenilo, da bi ta rok prestavili nekje na 16. oktober. Naj omenim, da je kar nekaj zmede, kar zadeva pravno podlago za obravnavo človekovih pravic v kontekstu Turkmenistana. Zdi se, da se ne zavedamo, da nov začasni trgovinski sporazum stopa v veljavo oziroma je stopil v veljavo s 1. augustom. In eh, za razliko od našeg eh, mnenja, ta sporazum omogoča tudi to, da ukrepamo na področju človekovih pravic. Tako da imamo več kot zgolj stari sporazum še iz sovjetskih časov iz leta 1989. Prav tako moram reči, da sem dokaj skeptična, kar zadeva razmišljanje, da potrebujemo sporazum o partnerskem sodelovanju, še preden bi lahko ustanovili delegacijo Evropske unije v eh, prestolnici. Tudi v drugih srednjeazijskih državah smo imeli tam predstavništvo, še preden smo sklenili takšen sporazum. Pomembno je povedati, da je Evropski parlament v svoji resoluciji iz aprila 2009 določil pet, šest zelo pomembnih elementov za upravljanje tega sporazuma. Naj samo izpostavim te ključne mejnike oziroma ključne elemente, to je omenil tudi gospod Petele. Uh, Parlament je namreč zahteval, da z izvajanjem tega začasnega sporazuma, torej ne ta naslednji korak, o katerem govorimo zdaj, ampak da bi začasnim sporazumom omogočimo to, da Turkmenistan dovoli mednarodnim rdečemu križu, da svobodno deluje v Turkmenistanu, potem da izpustijo vse politične zapornike in zapornike iz naslova vesti, pa je tako, da se omejijo odpravijo omejitve za potovanje v tujino, da se omogoči svoboden dostop tudi neodvisnim nevladnim organizacijam in, med, in mednarodnim organizacijam, da spremljajo napredek. Sprašujem se torej, ali sebe jemljemo resno, ali eh, pa morda samo to predstavlja nek lep seznam želja in mislimo, da bo samo še ta en korak odpravil vse probleme, ki eh, vemo, da že obstajajo v Turkmenistanu. Eh, Res je, da so se odvili določeni pozitivni koraki. Turkmenistan, na primer, je ratificiral najpomembnejše konvencije OZN, ampak nismo pa pripričani, da se te konvencije tudi ustrezno izvajajo. Prav tako naj povem, da Evropska komisija, vsaj kolikor vem, je opravila pomemben delovni obisk v Turkmenistanu pred kakim mesecem in Evropski parlament običajno pričakuje od komisije, da poroča eh, pristojnim odborom o ugotovitvah. Glede na to, da je komisija tukaj eh, prisotna in da je pripravljena odgovarjati na vprašanja, sprašujem komisijo, ali lahko komisija zdaj že pripravi celovito analizo napredka, ki je bil opravljen pri izpolnjevanju kriterijev, ki jih je Evropski parlament določil leta 2009. Prav tako me zanima, kako se ti vključujejo v sporozum o partnerstvu in sodelovanju in zanima me, ali komisija lahko potrdi, da obstaja pravna podlaga za delovanje na področju človekovih pravic v okviru tega m, mm, začasnega trgovinskega sporozuma. Torej, hvala predsedujoči za potrpljenje, ampak mislim, da je moja dožnost tudi v imenu pododbora za človekove pravice, da izpostavim ta vprašanja zdaj predn podamo svoje soglasje v skladu z novimi pristojnostmi, ki jih imamo za Lisbonsko pogodbo. In sanak, Hvala lepa. Zelo zanimive pripombe, o katerih bomo zagotovo še razmišljali. Sedaj pa zaključujemo se znamom poročevalcev v senci. Zadnja v tem okviru dobi besedo gospa Lezik. Ja, ich kann mich den einlassen. Hvala lepa. Ja, vse, kar se lahko pridružim temu, kar so dali moj predgovornik, še posebej, kar je dala gospa Hautala, mislim, da lahko samo podprem njen predlog nadaljnega postopanja. Prav tako moram reči, da ne razumem, zakaj je gospa Nikola izdaj mnenja, da je morda čas zrel za to, da se ta sporazum sklene. Tudi jaz sem zelo natančno preučila razmere v Turkmenistanu, stvari so res težavne, ampak moram reči, da imam veliko dokumentov eh, in poročil strani nevladnih organizacij, ki ima resne pomisleke glede stanja človekovih pravic v Turkmenistanu. Če bomo ta sporozum zdaj sklenili, potem po mojem mnenju resnično obstaja nevarnost, da človekove pravice postanejo podrejene ekonomskim in geostrateškim interesom držav članic in temu ne bi smelo biti tako. V tem trenutku torej ne bi na dolgo in široko o tem govorila, mislim, da je večino tega že bilo povedano naša skupina Gue NGL zavrača takšen sporazum in še enkrat povdarjam, da podpiram predlog gospeha Avtola, kar se deva nadaljne postopanje. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Gomeš in potem še gospe Aksel Najzen iz komisije. Uh, Mr. Chairman, I also uh, very Hvala, predsedujoči. Tudi jaz moram reči, da se zelo strinjam s tem, kar je dejala gospoda Hautala, predsednica pododbora za človekove pravice. Mislim, da ne le vse informacije, ki smo jih dobili od različnih virov, ampak tudi to, kar je zapisano tudi v tem dokumentu o človekovih pravicah. Namreč samega poročila izhaja, da se ne moremo strinjati s takšnim presedanom, kajti to bi bil zelo resen presedan, kjer bi dejansko eh, človekove pravice žrtvovali za ekonomske interese. In razvoj ekonomskih interesov eh, nič ne preprečuje. Tudi brez takšnega sporazuma lahko gospodarsko sodelovanje okrepimo. Nič ne preprečuje odprtja delegacije EU v Aškabadu. Ta sporazum pa bi zagotovil politično podporo režimu, ki se še vedno nezaslišano obnaša na področju človekovih pravic, zapiranja političnih nasprotnikov, ne dovoljuje svobode združevanja, ne omogoča medijske svobode in verske svobode, ne dovoli svojim državljanom, da potujejo v tujino, eh, omejuje delovanje civilno-družbenih organizacij, eh, tu je tudi korupcija in tako naprej. Skratka, moram reči, da si ne znam predstavljati, da bi ta parlament dal soglasje k takšnemu sporazumu, vsaj ne v tej fazi. Seveda sem pripravljena sprejeti zamisel o posebnem zaslišanju, kot ga predlaga gospa Hautala in mislim, da nič ne preprečuje komisiji in državam članicam, da ne bi nadalje razvijale ekonomskih odnosov s Turkmenistanom, upoštevajoč vendarle, da v državi s takšno ravnjo kršitev človekovih pravic ne gre računati na kakšnega resnega in zanesljivega partnerja. E, mislim torej, da so argumenti na naši strani in kot je že bilo rečeno, me zanima, kaj nam lahko poroča komisija o obisku Turkmenistanu, ki je potekal v septembra v skladu z Lizbonsko pogodbo, člen 218.2, eh, naj bi parlament te informacije strani komisije dobil. Prav tako me zanima, kako inštrument za človekove pravice in demokracijo dejansko se uporablja za to, za kar naj bi se uporabljal, da podpira ljudi, ki se borijo za človekove pravice brez eh, dodatnega nadzora uradnih oblasti. Prav tako me zanima, kakšne aktivnosti eh, v podporo človekovim pravicam je komisija izvedla, morda tudi preko drugih eh, razpoložljivih inštrumentov. Prav tako ne povem, da se mi zdi, da je to zelo, zelo resna zadeva, ne gre le za Turkmenistan, ampak gre za signal, ki ga parlament daje komisiji in svetu, kar zadeva druge sporazume, ki vemo, da so v pripravi. Prav tako ima to velike posledice tudi za vprašanje vladavine prava v tej in drugih državah v regiji. In ne moram reči, da ne razumem in ne znam si predstavljati, kako bi lahko parlament sprejel poročilo, ki vsebuje v odstavku 7 besedilo, ki pravi, da obžalujemo nekoherentnost eh, Evropskega parlamenta, ko gre za vprašanje človekovih eh, pravic v preteklosti. Mislim, da ta parlament nekako ni bil nedosleden. Po mojem je bil ta parlament najbolj dosledna institucija Evropske unije, kar zadeva to vprašanje in ko gre za zagovarjanje in promocijo človekovih pravic, tako da nikakor se ne morem strinjati s tem stavkom v poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Za trenutek bi rad zapustil ta sedež predsedojočega, res samo za hip. Moram reči, da se v celoti strinjam s tem, kar je ravno kar povedala kolegica Gomeš, kar je povedala kolegica Ljuzinki in kolegica Hautala. Dobro, sedaj pa spet predsedujem in besedo ne mudoma predajam gospe Aksel Najzen iz komisije. Uh, hvala lepa, moje ime je Aksel Nikez, hvala lepa za besedo. Od 1. septembra uh, sem referentka za Turkmenistan. Uh, Popolnoma razumem pomisleke, ki so jih izrazili poslanci in poslanke. Namreč razmere na področju človekovih pravic so zelo daleč od tega, da bi bile bližje kakšnim mednarodnim standardom. Tega se dobro zavedamo in nekako ne skušamo prikrivati težav in dejansko slabih razmer, v katerih se nahajajo turkmenistanski državljani. Eh, v svojem prispevku pa bi se rada osredotočila na to, da nekakršen pravni, dejstvo, da nimamo nekakršnega pravnega okvira, seveda ovira kakršnekoli poskuse tega, da bi imeli uravnotežene odnose s Turkmenistanom, eh, da bi promovirali tudi vprašanje človekovih pravic, na primer, Eh, brez kakršnega koli pravnega okvira je to težko. Zato po našem mnenju potrebujemo ta okvirni sporazum. Kar pa zadeva same tehnikalije, lahko povem, da smo še enk, zaenkrat še vedno v okviru pravne podlage, ki ga ponuja sporazum iz leta 1989, takrat še sklenjen Sovjetsko zvezo. Kot pravi gospa Hautor, je začasni sporazum stopil v veljavo 1. avgusta in tam imamo tudi klauzulo o človekovih pravicah, ampak ta klauzula o človekovih pravicah ne predstavlja pravne podlage, ki bi omogočala to, da bi začeli zelo konkreten dialog, kot bi ga lahko v okviru inštrumenta za človekove pravice. Gre za to, da se podari, da se sporazum sklepa tudi pod pogojem spoštovanja človekovih pravic in vladavine eh, prava. Ni pa to ustrezna podlaga za to, da bi resnično lahko uh, forsirali to vprašanje. Tako da, če to želimo storiti, potrebujemo, po našem mnenju, ponavljam, sklenitev in vstop v veljavo sporazumov o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom. Glede na to, da so naše možnosti zdaj omejene, je dejansko osamelost Turkmenistana realnost, ki jo je treba priznati tudi z naše strani. Tako leta 2007, ko je bil izvoljen nov predsednik Bedi Mohamed, je bilo podanih kar nekaj obljub in kot vsi vemo, te obljube niti najmanj niso bile izpolnjene. Ampak vendarle je prišlo nedavno do določenih izboljšav, lahko jih nekaj naštejem, če želite, ampak vsekakor je dejstvo, da smo priča konkretnim izboljšavam, kar zadeva omejitve potovanj znotraj države, čeprav omejitev za potovanje izven države še ni umaknjena, imamo tudi nekaj institucij za človekove pravice in vladavino prava, ki so ustanovljene eh, v Aškabadu in imamo z njimi tudi tesne odnose. Prav tako je bila ustanovljena državna komisija za obravnavo pritožb državljanov, ko gre za delovanje organov pregona. Prav tako je treba omeniti najbolj konkretno reformo sprejeto spomladi leta 2010, letos torej gre za sprejeti novega kazanskega zakonika, ki zmanjšuje kazni za kazniva dejanja in prav tako sistem zdaj bolj temelji na globah kot na zapornih kaznih. Prav tako je vodstvo Turkmenistana že nakazalo nekakšno pripravljenost na pogovore o tem, da bi uvedli več strankarski sistem. Zdaj imamo tam tudi že novo eh, kmečko stranko. Prav tako je trenutno v postopku revizije držinski zakonik in prav tako ne bi prišlo do številnih projektov reform eh, v pravosodju in v medijih. To samo nekaj primerov nekako pozitivnih ukrepov, čeprav se strinjam, da to ne izpolnjuje ravno naših pričakovanj, vendarle pa je nekaj bilo narejenega. V naših eh, omejenih odnosih s turkmenistanskimi partnerji mm, ugotavljamo, da dejansko vsi želijo nadaljnega sodelovanja z Evropsko unijo. Seveda človekove pravice niso njihova prva skrb, ampak resnično izražajo željo potem, da bi šli v smer nadaljnega odpiranja eh, v naših odnosih in signali tukaj so pozitivni. Tako da lahko rečem to. Bodi si pač jim obrnemo hrbet in eh, tega določenega napredka ne upoštevamo in s tem tudi izgubimo priložnosti, ki bi jih imeli s, ključnimi, s, s tem ključnim partnerjem v regiji. Seveda ne bomo zdaj žrtovali človekovih pravic v imenu ekonomskih interesov. Eh, je pa seveda treba upoštevati to, da Turkmenistan tudi lahko igra pomembno vlogo pri stabilizaciji države v kontekstu afganistanske vojne in pa tudi v mirovnih pogovorjih v tej regiji. Tako da o tem velja tudi spregovoriti. Drug pomemben vidik pa je ta, mislim, da nima smisla to skrivati, tukaj smo zelo dejavni, gre nam reč za diversifikacijo eh, virov energentov. In za nas je ključni izziv, to vam moram povedati, to, da imamo jasno ravnovesje med eh, promocijo človekovih pravic v Turkmenistanu in eh, seveda našimi energetskimi interesi v regiji. In tu mislim, da moramo loviti zelo, zelo previdno ravnovesje in sklenitev sporozuma o partnerstvu in sodelovanju bi se kakor lahko eh, konstruktivno pospremila naše interese na tej poti. Če izpostavim še nekaj vprašanj, ki ste jih eh, omenili gospa Hautala in gospa Gomeš, glede nedavnega obiska Verjetno imate v mislih dialog o človekovih pravicah, ki je potekal junija v Aškavadu, kar nekaj aktualnih vprašanj smo tam izpostavili, vključno z kriteriji, ki ste jih omenjali. Te so zelo jasni. Dostop eh, mednarodnega eh, odbora Rdečega križa do zapornikov, potem tudi seznam eh, oseb, ki jih ga predajamo Turkmenistanu, vprašanje svobode medijev in tako naprej. Kar nekaj takšnih težavnih vprašanj smo izpostavili, čeprav pogovori niso enostavni, v dialog saj obstaja in to je zdaj že bil tretji krok pogovorov, ki smo jih imeli na to temo. Kot je torej gospa Gomeš eh, omenila, je vprašanje, kako lahko izkoristimo inštrumente z področja človekovih pravic in vladavine prava oziroma demokracije, kot vemo, je Turkmenistan ratificiral Eh, vse inštrumente na tem področju. Vprašanje zdaj je, kako se ti izvajajo. Naslednje programsko obdobje 2011-2013 predvideva več ukrepov, vključno s podporo parlamentu eh, za zagotovljanje dobrega eh, vodenja upravljanja, tukaj tudi sama reforma zakonodajnega sektorja in pa reforma izobraževalnega sektorja. Tu mislim, da se moramo vsekako osredotočiti na to vprašanje, na vprašanje izobraževanja in tudi predsednik je izpostavil izobraževanje kot ključno prioriteto za državo in tukaj ga je treba držati za besedo. Hvala torej za to, da ste meni dali besedo in upam, da nisem bila predolga, slušala sem samo odgovoriti na vprašanja. Hvala lepa, predem dam besedo nazaj poročevalki Nikolaj. Tako da sklepne misli predlagam, da preložimo rok za ulaganje sprememb. Naj sekretarjat določi, kdaj bo končni rok. Nihče temu ne nasprotuje. Dobro, potem bomo tako tudi storili. Gospa poročevalka, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Kar zadeva preložitev roka za vložitev predlogov spremem, se popolnoma strinjam. Mislim, da parlamentu vsekakor ne smemo jemati pravice, da nekoliko poglobi razpravo na to temo in da se seznanje z vsemi temi vprašanji. Prej smo govorili o kriterijih, šest takšnih kriterijev imamo in sicer so deloma ti kriteriji izpolnjeni ali pa je Turkmenistan na poti izpolnjevanja teh kriterijev. In kot je komisija dejala, obstaja velika razlika med tem, kar se je dogajalo, dogajalo pod Njazovom in tem, kar se dogaja pod sedanjim predsednikom. Tako da, spoštovani kolegi, mislim, da moramo sprejeti pozitivno odločitev. Lahko državo sicer obsodimo na uh, osamitev in uh, pač rečemo, da ne spoštuje demokratičnih standardov eh, in lahko pač izbiramo med tem, da državo kritiziramo in se popolnoma od nje oddaljimo ali pa skušamo na vsak način podpreti proces demokratizacije. In mislim, da to, da se angažiramo, pomeni to, da skušamo zagovarjati demokratične norme na uh, ustrajen način, na inteligenten način, kajti le na ta način bomo lahko uh, dejansko tudi izpolnili naše politične in tudi filozofske cilje. Sicer pa lahko ostanemo zgolj opazovalci dogajanja v tej državi, mislim pa, da to ni prava alternativa glede na naše vrednote in naše norme. Hvala. Najlepša hvala. Gremo kar na sedmo točko na dnevnem redu obravnava osnutka priporočila v zvezi s protokolom sporozumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Moldavijo. E Gre torej za protokol k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Moldavijo. Ta sporazum vsebuje nek, oziroma predstavlja nek okvir za sodelovanje, v katerega smo umestili tudi različne agencije in programe Evropske unije. V Kišinau so to že obravnavali, sedaj je na vrsti Evropska unija, ki mora podati svoje mnenje v zvezi s tem. Besedo dajem poročevalcu Grahamu Watsonu, ki bo predstavil osnutek priporočila. Izvolite. Grazie, predsedente. Uh, eh, tenterò di essere breve. Uh, Hvala lepa, bom skušal biti kratek. Predsednik, izzivi, s katerimi se sooča Moldova, so zelo drugačni od tistih, s katerimi se sooča Turkmenistan, kot smo zdaj slišali strani kolegice Norike Nikolaj. So pa tudi ti izzivi zanimivi in si zaslužijo našo pozornost. Država se zdaj sooča s tretjimi volitvami v zadnjih dveh letih, potem ko je parlamentu dvakrat spoletelo pri izvolitvi predsednika. Sedanji predsednik gospod Gimpu je parlament razpustil in za 28. novembra letos razpisal splošne parlamentarne volitve. Naša naloga je, da spremimo stališče k protokolu, k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Republiko Moldavijo. Odnosi so bili dobri, mislim, da si vsekakor želimo okrepiti in pospešiti in mislim, da velja uporabiti vse možnosti, ki jih imamo za to, da omogočimo moldavski vladi, da državljanom pokaže, da je približevanje Evropski uniji nekaj, kar lahko pozitivno vpliva na vse, ne le v smislu finančne podpore, ampak tudi v smislu eh, olajšanja vizumskega režima, eh, v smislu trgovine in v. Eh, smislu širših posledic, ki jih ima morebiten prihodni sporazum o pridružitvi, ki je tudi naš namen. Ta protokol, predsednik, temelji na splošnem pristopu, ki ga je Unija sprejela za to, da državam partnericam v evropski soseščini omogoči sodelovanje v okviru agencij, skupnosti in programov skupnosti. Sodelovanje v vsakem programu zahteva pripravo memoranduma o sporazumevanju, ki ga podpišete obe stranki, prav tako pa to od države partnerice zahteva zavezo, da bo sama finančno prispevala k programu. Seveda, če želimo razviti to vrtno sodelovanje z Moldovo, potem potrebujemo v prvi vrsti politično stabilnost in pa demokratični razvoj za izvedbo tega protokola trenutna politična pad pozicija Moldovi je zaskrbljujoča. In zato je naš odbor odločil, da bo v bližnji prihodnosti tudi napotil ad hoc delegacijo v Moldovo. Veselimo se tega obiska, ker se bomo srečali z predstavniki vseh strani in tudi poročali odboru. Mislim pa, da je primerno, da vendarle damo soglasje k sklepu sveta o sklenitvi protokola k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju. Grazie, kolega Watson. Hvala lepa, kolega Watson. Bili ste zelo prepričljivi. Vsi smo soglasni glede vašega priporočila, tako da lahko za zdaj zaključimo. Vidimo se ob 15.11 na razširjenem predsedstvu. Hvala. Ritiro quanto detto, relatore vostro. Se opravičujem. Gospod Watson, gospa Makovej bi se rada oglasila v zvezi z vašim priporočilom. Nisem videl. <laughs> Očitno nisem bil tako prepričljiv. No, počakajmo na to, kaj bo povedala gospa Makovej. Upam, da ste vseeno bili. Um, well, I, I, I I as... Ja, mislim, da lahko samo povem, da podpiram to, kar je dejal Graham. Uh, In še enkrat naj povem, da sem mnenja, da moramo podpirati in spodbujati demokratične sile na prihajajočih volitvah, neodvisno od tega, kateri politični opciji pripadajo, kajti demokratične sile v Moldovi se borijo proti komunistični stranki. Tukaj imamo v mislih res komunistično stranko, ne stranko socialistov, tako da se veselimo obiska, ki ga je Watson omenil ki bo potekal v mesecu oktobru. Hvala. Še kolega Belder bi rad nekaj povedal. Hvala čisto na kratko, predsedojoči. Tudi jaz popolnoma podpiram to, kar je dejal gospod Watson. Eh, v polni meri podpiram njegovo razmišljanje, kaj ti v moji državi so se razvile že številne pomembne civilno-družbene pobude, katerih namen je spodbujanje malega gospodarstva v Moldovi. Kot vemo, je to še vedno izjemno revna država. Nedavno smo imeli veliko demonstracijo tukaj, eh, ravno zato, da bi upozorili na te razmere in zato si tudi mi kot Evropski parlament mislim, da moramo prizadevati za to, da smo na strani državljanov v tem delu Evrope. Hvala. Bom še enkrat preveril, če smo soglasni ali želimo, da še kdo besedo. Ne, smo soglasni.